aprono. Buongiorno colleghe e colleghi. Prisrčno vas pozdravljam, spoštovane kolegice in kolegi. Moram vam sporočiti, da sem od ustreznih oblasti iz Romunije dobil zahtevo o preklicu imunitete za gospoda Adriana Severina. In to je zahtevala eh, nacionalna komisija, eh, protikorupcijska komisija. V skladu s eh, šestim členom pravilnika smo to zahtevo posredovali ustreznemu odboru, namreč odboru za pravne zadeve. Prosim. Gospod predsednik, preden bomo začeli z glasovanjem, bi hotela izkoristiti eno minuto, da spomnim ta parlament na to in tudi svet, da pred dvemi sveti eh, je bil v Akvili. Eh, tam je zgubilo življenje zelo dosti ljudi. In v zvezi s to temo bi hotela vse evropske poslance eh, pozvati, da pogledajo eh, video posnetek, ki je bil posnet tam, da bodo videli, kakšen je danes tam položaj. Najlepša hvala, tudi jaz sem danes jutraj v razpravi eh, spomnil na, straš, na to strašno obletnico. In gost O tem so govorili tudi drugi, gospod Sasoli. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, včeraj po noči eh, smo bili priče eh, novi tragediji. Eh, mm, imigranti z Severne Afrike so izgubili življenje, ko so hoteli priti na italijansko obalo. 120 eh, žrtev so že našli. Torej, če govorimo o tem, ne smemo nikoli pozabiti, da govorimo o ljudeh, o moških, ženskah, otrocih, ne pa samo o številkah. Eh, jaz mislim, da je potrebno takoj nekaj narediti. Demokratična Evropa eh, mora pokazati, da sočustvuje s temi žrtvami. Zato vas pozivam, eh, da z minuto molka počastimo vse žrtve. Hvala, gospod Soli. Jaz bi sprejel ta poziv. Preden pa najavim minuto molka, da se spomnimo žrtev bi hotel dati besedo gospodu Kalašu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Slišali smo, da je prišlo do brodoloma, vladi je bilo veliko beguncev iz Libije in 150 ljudi je izginilo v sredozemlju. Skoraj leto je od tega, ko smo v Evropskem parlamentu prosili za um, mehanizem za izredne primere, da, ki bi bil namenjen izrednim razmeram, kot je ta državljanska vojna v Libiji. In to je sedaj ostalo v svetu. Prejšnji mesec smo zastavili ustno vprašanje svetu in dejali, da gre za človeška življenja in da je to pomembno sedaj pa je vse jasno, brez besed, gledajte si samo dejanja. E, žamo, kr... Najlepša hvala. Mislim, da ste povedali to, kar zdaj vsi mislimo, minuta mavka. Izvolite, gospod Gojniš. Najlepša hvala. 20 sekund, gospod predsedujoči, bi hotel izkoristiti. Vi ste odgovorni za te mrtve, zato ker jim pošiljate izraze upanja v Evropi, da bodo sprejeti tukaj v Evropi. To mislim, da je dejansko zelo negativna zadeva. Dobro, prehajamo zdaj na glasovanje. Najprej sporočilo gospe Jedržejevska. Torej, prosim vas, da gremo na glasovanje. Gospa Moskardini. Prosim, ampak hitro. Jaz sem prosila že prej za besedo. Hotela sem samo vprašati, koliko minut molka bomo še imeli, da bomo eh, prišli do skupne evropske politike za priseljence. Mislim, da nima smisla, da zdaj odpiramo razpravo, ki smo jo imeli včeraj na to temo. Zdaj prehajamo na glasovanje. Po poenostavljenem postopku imamo zdaj eh, poimensko glasovanje.